bomo objavili potem seji v torek v skladu z 74. členom, bom skupaj z predsednikom sveta podpisal pravni akt, ki je bil že sprejet. Ta, eh, to, ta akt bomo objavili v zapisniku o tem sestanku.